Prva točka je sprejetje dnevnega reda. Sprejeti moramo dnevni eh, red. Dnevni red ste dobili, če nimate k temu pripom. Potem sklepamo, da je dnevni red sprejet brez sprememb. Podati vam moram nekaj informacij. In sicer, da bo jutrišnja seja, popovdanska seja, nekoliko premaknjena na 15.30 oziroma začetek je nekoliko predstavljen. Vsekakor bomo poslali ustrezno elektronsko sporočilo vseh članom odbora. Jutri popovdan začenjamo o 15.30, zato ker je prej konferenca predsednikov in sicer konferenca predsednikov odprta za javnost, ki traja od 14 do 15.30. Zato bomo z našo sejo začeli o 15.30, seja pa bo trajala do 19. ure. Toliko o jutrišnjem delu. Imamo pa še eno spremembo na dnevnem rednem. Namesto sedme točke bomo obravnavali 19. točko danes. Gre za poročilo gospoda Čičestra, pa bo na vrsti po glasovanju jutri. Poročilo Ptuja bomo obravnavali danes, 18. Deveta točka bo prenesena na 24.25. april. To razpravo bomo kombinirali, kombinirali z razpravo o poročilu gospoda Bütikhoferja v zvezi z mandatom za trilog. Kar zadeva dnevni red, smo pri tej točki sprejeti zapisnika zadnje seje. Zapisnik imate v vaših gradivih in če nimate pripomb k zapisniku, potem sklepamo, da je zapisnik sprejet. In zdaj prihajamo na četrto točko dnevnega reda, k sistemu skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi. Poročevalec je tukaj Bela Kovač. ki bo takoj dobil besedo potem pa bodo lahko nekaj povedali. Poročevalci v senci. Pet minut imate na voljo. Izvolite. Hej pa, dragi kolegi, 3. februarja 2012 je svet eh, sklenil, da se bo svetoval s parlamentom v skladu z eh, sedmim eh, členom glede predloga za uredbo sveta, ki je vzpostavlja skupni sistem, sistem skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivni snovi. To bi pripeljalo k osnovnim standardom za zaščito delavcev in splošne javnosti. Pravna podlaga je tretje poglavje, je tretje poglavje pogodbe, kjer gre za vzpostavitev Evropske atomske skupnosti. To sta predvsem člena 31 in 32. Ta predlog uredbe ima namen nadomestiti nacionalnega poročanja povezanih z prevozniki radioaktivnih snovi z enotnim sistemom izvajanje uredbe naj bi se poenostavilo, upravno breme zmanjšalo, krati pa bi ohranili visoko raven radioaktivne zaščite. Tako je prišel predlog komisije za izboljšanje prevoza po Evropi in bolj varnega prevoza. Predlagali pa bomo izboljšave besedila za enakovredno obravnavo vseh prevoznikov. Morajo pristojni organi držav članic zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje za izdajo certifikatov oziroma spričevalki morajo biti enake povsod. Potrebujemo tudi ustrezne priročnike, ki bodo poenoteni. Prav tako je treba uvesti elektronske podpise, digitalne podpise in enotne sisteme. Sistem mora biti robusten in povezan in popolno operativen, preden začne uredba veljati. Poleg tega mora priti do vzpostavitev mehanizma in izmenjave informacij pristojnih organov držav članic in Evropsko unijo, kar bo olajšalo čezmeni prevoz. Tologija mora biti enaka in eh, skladna z obstoječimi uredbami, z definicijami Euratoma in standardi sloh tistih, ki jih eh, predlaga IAEA. E pri prevozu radioaktivnega materijala so potrebne dodatne aktivnosti za skladiščenje, natovarjanje in stovarjanje, pri čemer je treba opredeliti, katere aktivnosti so v področju uporabe te uredbe. Vse skupaj mora biti to mora biti v skladu z uredbo 96-29 in eh, še šestimi uredbami, ki se ukvarjajo z javnimi informacijami, delavci, pošiljkami radioaktivnega materijala, nadzora za zapečatenje radioaktivnih eh, snovi, preprečevanje izpostavitvi ionizirajočega sevanja. Hkrati pa se to nanaša tudi na harmoniziran nadzorni sistem v Evropski uniji. Kadar prevoznik zaprosi za registracijo, mora biti na voljo historični podatki, pri čemer organi izdajo certifikat za izboljšanje varnosti certifikatov in preprečevanje ponarejanja. Vprašanje, zakaj se ta v uredba omejuje eh, na določene vrste prevoza. Tukaj nimamo naprimer letalskega prevoza, tam že imamo strezne predpise, zato smo morali pripraviti ustrezno uredbo. Evropska komisija pripravlja predloge za razširitev najboljšega obstoječega sistema. Po mojem mnenju bi bila to najboljša rešitev, ki jo lahko tudi najhitreje uresničimo, čeprav. Imajo verjetno letalski prevozniki najbolj razvite sisteme. Cilj novega sistema je poenostavitev registracijskega postopka, povečanje transparentnosti in odpravljanje ovir za konkurenčen prevoz, pri čemer moramo vedno imeti v spredju prioriteto, čim večje varnosti. Poročilo o učinkih tega, te uredbe naj bi pripravila komisija dve leti po začetku uporabe te uredbe. In končno prevozniki bi morali imeti možnost eh, posodabljati lasne podatke za čim manjšega, manjšim upravnim bremenom. Hvala lepa. Bene, grazie, Hvala lepa gospod kolega Kovač. Zdaj predajem besedo kolegu Kanincu, ki nadomešča gospoda Marineska. Govorim torej v imenu Marjana Marineska. Pozdravljam ta predlog centralizirani evropski sistem za registracijo prevoznikov radioaktivnih materijalov za notranji promet je potreben, vse državljanje je treba zaščititi pred eh, vsakšnim tveganjem ionizirajočega tveganja. Sprašujem komisijo, kako varen bo ta elektronski sistem in kakšne so garancije, da eh, prosilci z tretjih držav, ki želijo vstopiti v območje Evropske unije, da bo ta upošteval evropske standarde. Kaj se bo zgodilo, če bo država članica, katere območje bo prekoračil prvi, zavrne izdajo takšnega certifikata temu prevozniku ali pa bo ena od držav članic eh, zavrnila izdajo dovoljena, koliko bo zavrnila prva država. Drugo vprašanje, kakšne so garancije za evropske državljane, da bo avtoriziran eh, prevoznik resnično varen in eh, da bo upošteval predpise, ki ustreza Evropske unije med celotnim potovanjem, še posebej, ko govorimo o zelo radioaktivnih materijalih. Hvala lepa. Grazie. Kolega. Hvala lepa. Kolega Videl Kvadras, izvolite. Gracias, Pa lepa, gospod. Predsednica. Predlog uredbe zasleduje cilj, ki je imela Evropska unija vedno na tem področju, to se pravi izboljšanje varnostnih kriterijev. Kar želimo tukaj doseči, je evropski sistem registracij registracije prevoznikov radioaktivnih snovi. Najprej treba ugotoviti, koliko jih sploh je. Treba ugotoviti, kateri material se uporablja in prevaža države članice. Lahko potem tudi bolje nadzoruje varnostne standarde in s tem bolje zaščitijo državljane, kot tudi delavce, ki so izpostavljeni tem materialom. Vse skupaj ima prednosti tako za notranji trg kot za prevoznike. Trenutno morajo prevozniki izpeljati različne postopke, ki so v državah članicah lahko zelo neenotni. In če bomo spostavili evropski enotni sistem, bo to zmanjšalo upravno breme in stroške, kar pomeni boljšo ekonomičnost. Eh, v tem sektorju. Sporedno z uvedbo tega sistema skupnosti pa moramo odpraviti nacionalne sisteme, saj si ne želimo še ene administrativne eh, stopnje, ker bi potem dobili dve plasti z različnimi sistemi. Ker zadeva samo registracijo. Imamo tukaj sklic eh, na direktivo 96-24 glede eh, zašite pravic eh, oziroma zašite delavcev in državljanu. Potem pa imamo tudi direktivo 2008-68 o prevozenovanjih državljanih snovi, ampak to so direktive in uh, predpisi držav članic lahko zajemajo določbe, ki so zelo različne. Zato moramo biti tukaj zelo pozorni. Prepričan sem, da bo to poročevalec ustrezno upošteval pri pripravi svojega poročila. Hvala lepa, gospod Vidal Kvadras, gospod Jordan. Eh, hvala lepa, predsedujoča. Eh, v odboru Envi sem pravkar pripravila um, mnenje. Uh, o tem dokumentu in eh, v obeh odborih bom zagovarjala enaka stališča. Menim, da je enoten sistem eh, registracije dober predlog, kajti eh, poleg tega, kar je bilo že omenjeno o varnosti in boljši zaščiti, lahko rečem, da pomeni tudi poenostavitev postopkov za prevoznike, ki opravljajo te storitve preko meja. Eh, da zmanjša tudi administrativno eh, breme in tudi eh, odpravlja določene, potencialno odpravlja določene ovire v zakonodajnem sistemu. Um, mislim, da je prav, da imamo avtomatski sistem priznavanja certifikatov, vendar samo v primeru, da je ta sistem poenoten. Torej, da nima vsaka država članica pristojnosti, da, ustva, da oblikuje svoje standarde, ampak morajo biti poenotene. Kajti sistem, sicer lahko um, sistem trpi ob, eh, zaradi nezaupanja. Um, mislim, da bi to predstavljalo ovire, predstavljalo pa bi lahko tudi uh, nezaupanje, vir nezaupanja pri državljanih. Um, potem druga stvar, ki sem jo našla v predlogu, je, da um, v primeru, da um, izvajalec storitve ne ustreza pogojem, mu, mu upravni organ pač mora takoj naložiti ukrepe, ki jih mora izvajati. Jaz mislim, da je najprej treba ustaviti vse dejavnosti takšnega izvajalca storitve, na to pa mu naložiti um, upopravne ukrepe. Eh, in ker govorimo o vseevropskem, vseevropskem sistemu, mislim, da je prav, da so o tem obveščene vse države članice, ne pa le tiste, po katerih bi tekel promet. Eh, potem pa mislim, da moramo razmisliti tudi, za, eh, da se lahko zgodi primer, da so določeni upravni organi šipkejši od drugih, da se lahko pojavijo kakšne nepravilnosti tudi v upravnih organih in da moramo biti pripravljeni tudi na to, eh, kako v tem primeru reagirati. In še zadnja stvar, menim, da morajo biti časovni roki jasno določeni, časovni roki o tem, kdaj naj Evropska komisija poroča parlamentu o tem, kako kako se sistem izvaja. Imam pa tudi še eh, dve vprašanji za Evropsko komisijo in sicer prvo vprašanje, ali je morda napaka ali naj res sistem velja za vse vere radioaktivnega sevanja, ponovadi smo vojaške izuzeli. Potem pa druga stvar, narejena je tudi ocena stroškov, koliko naj bi ta sistem nastal javnega denarja. Eh, ali lahko Evropska komisija zagotovi, da se ne bo zgodilo tudi tukaj takega, kot se je zgodilo pri Agenciji za energijo ACER, kjer je bila ocena bistveno preniska. Hvala. Bene, grazie. C'è qualcuno della Commissione presente che interviene sull'argomento? Bi želela tudi komisija kaj k temu povedati. Prosim. Prego. Izvolite. Thank you. <clears throat> Chairman, and hvala lepa, gospod predsedujoča in hvala lepa tudi za pozitivni pristop do našega predloga. Direktiva o osnovnih standardih v skladu s pogodbo Euratom določa varnostne standarde za zaščito zdravja delavcev in nasplošne javnosti pred ionizirajočim sevanjem. To velja za vse prakse, ki vključuje tveganje zaradi ionizirajočega tveganja, eh, sevanja. Skladu s to direktivo je prevoz predmet poročanja in tudi predhodne, izdaj predhodnih dovoljenj naš predlog nadomešča sistem poročanja in eh, izdaje dovoljen v državah članicah za namene izvajanja osnovnih varnostnih standardov. Z enotnim sistemom za registracijo, ki bo veljal v vseh državah Evropske unije. Pri takšnem pristop, takšen pristop bo poenostavil postopke, kar smo že slišali. S tem bi se tudi moralo zmanjšati upravno breme za prevoznike in odpravile ovire za vstop. Dodatni element je elektronski sistem za registracijo prevoznikov. In slišali smo nekaj vprašanj k temu sistemu žal ne moremo imeti sistema pripravljenega že pred sprejemom uredbe. Gre za vprašanje proračuna, denar lahko uporabimo šele, ko bo uredba sprijeta. Kar pa zadeva stroške, naša ocena je trenutno v rango enega milijona evrov. In naši strokovnjaki in informatiki bodo poskušali spostaviti čim bolj varen sistem za registracijo prevoznikov. Uredba ima postopen pristop in velja za vse prevoznike, ki prevažajo radioaktivno ne snovi znotraj Evropske unije ali iz tretjih držav v Evropsko unijo oziroma skupnost eh, dovoljenja prevoznikov iz tretjih držav je treba, oziroma prošnje prevoznikov iz tretjih držav je treba preveriti tako natančno kot prevoznike iz Evropske unije ne velja za prevoz po zraku in po morju oziroma po vodi, to smo že tudi slišali. Prav tako je bilo povedano, da imamo zelo sofisticiran sistem za, za letalski prevoz, kar zadeva varnostne vidike. Že imamo na voljo ustrezno zakonodajo, to je uredba sveta glede pošiljk radioaktivnih snovi med državami članicami in direktiva sveta o nadzoru in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov, uporabljenega goriva. Ti zakonodajni akti bodo še naprej veljali in se bodo še naprej uporabljali. ta zakonodaja, in to sem na še eno vaših vprašanj, bo tudi zagotovila, da bomo imeli varen prevoz eh, v Evropski uniji. Ukvarjali smo se tudi z skupnimi ali harmoniziranimi kriteriji. To je predmet eh, tekočega dela tudi v delovni skupini za jedrska vprašanja v svetu. Skratka, s tem se svet ukvarja. Tudi mi in države članice iščemo poti, kako se tega najbolje lotiti. Hvaležni smo poročevalcev, da je prav tako že na začetku omenil razvoj kriterijev za registracijo. Gospa predsedujoča. Seveda bomo z veseljem eh, posredovali vse informacije, ki jih imamo na voljo poročevalcev, informacije, ki smo jih pridobili v držav članic. Jasno je, da je treba prepričiti motnje v sistemu. Končni cilj pa je vreden naporov, želimo si harmoniziran, enoten sistem registracije ki bo našim prevoznikom omogočil čezmejni transport radioaktivnih snovi. Hkrati bomo zagotovili, da bo ta prevoz enako varen kot doslej ali pa celo varnejši. Hvala lepa. Da parola kolega Kovač per le konkluzioni. Tre minuti. Gospod Kovač, se boste zvali za tri minute. Hvala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 13. maj je rok za vložitev predlogov sprememb. devetnajstega ali dvajsetega junija pa bi lahko glasovali in julija imeli končno glasovanje na plenarnem zasedanju. Zdaj pa prehajamo na poročilo Karinš. Gre pravzaprav za dve poročili, ki jih bomo obravnavali skupaj. Gre za peto in šesto točko. Gospod Karinč bo dobil zato tudi dvojni čas. Izvolite k točki 5 in 6. Kot rečeno, bomo obravnavali obe točki skupaj. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica, na kratko. Eh, redni tehnični eh, pregledi so pravzaprav emocionalno vprašanje, morda ne toliko za naš odbor. Srečal sem se eh, z najrazličnejšimi ljudmi in zvedel najrazličnejša dejstva, številke in vsak, ki si ogleda sta tisti, ki dvomi o statičnih podatkih druge stvari, torej tu imamo kar pravo zmedo. V svojem poročilu imam nekaj predlogov sprememb, ki se dotikajo tega vprašanja. Najprej imamo tu vprašanje, kako pogosto naj bi opravili tehnične preglede in tu gre seveda tudi za kategorijo T5, to so. Um, kmetijska vozila, ki presegajo hitrost 40 eh, km na uro. Eh, vse to je verjetno vprašanje odbora TRAN. Se pravi, da bi se tam pogovorili o varnostnih standardih in interpretaciji statističnih podatkov. V svojem poročilu se bolj osredotočam na tiste stvari, ki bi lahko olajšale Eh, tudi doseganje skupnega interesa. Tu gre seveda tudi za vprašanje kilometrskega števca. Dosti krat nam reč prihaja do zlorabe števcev, zlasti pri prodaji avtomobilov. Ena izmed eh, težav je, da pravzaprav nihče ne ve, kakšen je bil eh, števec pred enim letom, kakšno je bilo stanje. Če bi te informacije delili po elektronski poti in objavljali po elektronski poti, bi lahko pomerili tudi naše potrošnike. Tu se seveda dotikamo tudi vprašanja varnosti. Gre za vprašanje, koliko eh, kilometrov je avtomobil prevozil. To je namreč tudi povezano z varnostjo tega avtomobila. Potem pa gre za eh, rednost. Eh, pregledal in kot rečeno, informacije o stanju kilometrskega števca naj bi bile na voljo eh, po elektronski poti, pa tudi eh, izidi tehničnih pregledov. Potem pa seveda imamo tu še cestne eh, preglede gospodarskih vozil, ki jih ustavljamo ob cesti, zato da vidimo, ali spoštujejo standarde. Problem je v tem, da imamo različne standarde v državah članicah tudi o tehničnih pregledih. Se pravi, če je bil tehnični eh, pregled opravljen v državi A in eh, sme na cesto, se lahko zgodi, da v državi B Eh, B postavijo pač to pod vprašaj, država C pa bo morda menila, da vozilo ne sme na ceste. Torej, mi potrebujemo način za to, da omogočimo skupno interpretacijo varnega in nevarnega. Eh, to velja naprimer za gospodarska vozila. Nekatere države članice v sredini Evrope, ki so predvsem tranzitne države in skozi katere vozijo gospodarska vozila iz drugih držav členi, eh, članic, eh, so tu seveda eh, zelo zainteresirane za to vprašanje. Države na periferiji Evropske unije pa morda ne menijo, da gre tu za pereče vprašanje. Torej pomembno je, da imamo v Evropi elektronsko izmenjavo informacij. Komisija tu predlaga, da morajo vozniki imeti certifikate pri roki in ti certifikati naj bi bili na voljo po elektronski poti. Bolj, ko bo sistem skupni za vse države članice, boljša bo tudi podlaga za to, da pripravimo skupne standarde. Poročilo komisije tudi izpostavlja, da ne sme prihajati do diskriminacije pri cestnih pregledih eh, gospodarskih eh, vozil, se pravi, ne smemo jih diskriminirati glede na državo izvora. Eh, potem pa se tu zastavlja vprašanje, kaj se ustavi, ko inšpektor ustavi vozilo ob ceste in ugotovi nevarne pomankljivosti, se pravi pomankljivosti tretje kategorije in ugotovi, da gre za akutno grožnjo ali za Eh, voznika tega vozila in za druge udeležence v prometu. Tu komisija predlaga, da lahko inšpektor zagotovi, da se vozilo spravi zopet v stanje, ki ga lahko označimo za varno. Ne, to mora biti obvezno, po mojem mnenju. Inšpektor mora imeti dožnost, da zagotovi, ustrezno popravilo vozila, se pravi, da se pač eh, vozilo odpelje v najbližjo delavnico. Ne bi govoril dlje, čeprav se mi zdi ta dosje zelo zanimiv. Morda ne toliko za itre. Glavno vprašanje je tu torej elektronsko izmenjavanje eh, informacij eh, Eh, to je potem lahko tudi podlaga za skupni sistem Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Glante. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa, gospod Karenc. V imenu Bernta Lange, ki ga danes eh, ni tukaj, bi rad predstavil njegovo mnenje o vašem poročilu. Ob eh, varnostni v cestnem prometu ima ta predlog seveda tudi učinek za industrijski razvoj in notranji toč, se pravi točka pet, eh, osebna vozila. E, všeč eh, so mi bili vaši predlogi tri, šest in sedem. Tri, da je treba poročilo dati na voljo tudi v elektronski obliki, se pravi ta list v velikem formatu je nadležen. Šest, bolj učinkovit ti pregledi in uporaba tudi starih eh, zgodovinskih podatkov. To je zelo koristno. Sedem, eh, medsebojno priznavanje, to je seveda zelo eh, koristno pri čezmenjem prodajanju, seveda pa potrebujemo primerljive standarde. Potem pa tri in sedem, treba je natančno opredeliti, kaj so zgodovinska vozila. Treba je vedeti, da ta izjema velja samo za določeno število uh, avtomobilov, se pravi oldtimeri, zgodovinska vozila, to so ponavadi vozila, ki so zelo negovana, tu gre pa kljub vsemu eh, za velik promet, vendar mi moramo natančno definirati, zakaj gre pri teh oldtimerih, pri teh zgodovinskih vozilih. Uh, in v zvezi s 3.9. Uh, Definicija tehničnega pregleda bi morala biti bolj na natančna uh, uh, in uh, treba je seveda uh, imeti razliko med tem uh, in homologizacijo vozila. Potem pa moramo upoštevati tudi zakonodajo za on-board diagnozo, se pravi, treba je zagotoviti vzpostavljati ustrezno konkurenco. Potem 5.2 se pravi, treba je razlikovati eh, tudi med vozili in zlasti, naprimer, upoštevati kategorijo M1, hkrati pa zagotavljati uh, varnost. Se pravi, tu je treba pravzaprav uh, ločiti vse to od števca. Uh, Poleg tega pa marsikaj, naprimer eh, pri rezervnih delih, eh, eh, ni mogoče pregledati zaradi tega, ker so pač določeni rezervni deli tako ugrajeni, da sploh ne moremo do njih. Dejstvo je, da naj še naprej velja prosta izbira nadomestnih delov. Potem pa prvi člen. Dobro je, da imamo tudi določene kriterije za tiste, ki opravijo preglede, eh, vendar če ima določena država više standarde, naj jih tudi eh, ohranja. Treba je seveda zahtevati tudi ustrezno izobraževanje. Potem pa eh, člen 4, zato da bi imeli primerljivost tehničnih pregledov, se moramo dogovoriti za iste standarde, naprimer standarde ISO. Potem pa dostop do Eh, platforme eh, za informacije o vozilih, ta naj bi bil tudi brez diskriminacije. In eh, komisija naj bi tudi poročala parlamentu o izvajanju in poročala naj bi tudi o očinkih na industrijo. Za avtomobile velja seveda zelo strojno, strok pravilnik o izpušnih plinih in zaradi tega potrebujemo eh, tudi natančne preglede za to, da eh, ugotovimo, kateri proizvajalci ne izpolnjujejo eh, kriterije v glede trajanja življenjske dobe vozil in podobno. Potem pa točka šest, tovornjaki, določena razmišljanja veljajo za tovornjake ustrezno, Hvala lepa gospodu Karencu za to poročilo. Potem pa je seveda eh, zelo pomembna varnost tranzitnih držav, med katere šteje seveda tudi eh, Nemčija in tu se seveda pridružujem vašemu mnenju. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kramar. Hvala lepa, gospa predsednica. V bistvu se lahko pridružim samo govornikom pred menoj. Zahvaljujem se poročevalcu za to, kar je predložil. Vse to lahko pravzaprav tudi podpremo. Rad bi pa vseeno dejal, da bi lahko itre upošteval tudi določene vidike, o katerih se razpravlja v odboru za promet. Mislim, da je zelo pomembno, da zasledujemo Eh, cilj povečanja varnosti v cestnem prometu in ukrepi morajo biti seveda eh, sorazmerni s cilji. In mislim, da bi bilo dobro tudi pripraviti mnenje o tem, ali je potrebno za eh, starejša vozila opravljati vsako letni tehnični pregled. Torej, moja država razmišlja o tem vendar znanstvena spoznanja danes eh, še niso dovolj jasna in ne vemo, ali to prispeva k izboljšanju tehnične varnosti ali več tehničnih eh, pregledov povečuje tehnično varnost. Dejstvo je, da je manj kot en odstotek eh, prometnih nesreč posledica tehničnih pomankljivosti in bojim se pravzaprav, da bi lahko prišlo do preveč birokracije, če bomo pač eh, starejša vozila morali pregledovati vsako leto. Podpiram tudi to, kar je bilo povedano o dostopu do podatkov, torej eh, službe, ki izvajo preglede, morajo imeti seveda dostop do podatkov, ker pač gre za prometno varnost in tudi, kar je povedal kolega Glante, eh, se pravi v ospredju eh, pregleda mora biti eh, delovanje vozila, funkcioniranje vozila, prometna varnost in mi moramo seveda upoštevati seveda uh, cestno prometne predpise, te so v pristojnosti držav članic in mi uh, tu v parlamentu ne moremo državam članicam predpisovati, kdaj naj inšpektor izloči vozilo, zaradi tega, ker je to naloga držav članic. Po drugi strani pa seveda uh, tudi sam trg to ureja. Uh, Eh, špediter iz eh, jugovzhoda Evrope, ki pride v mojo državo z neučinkovitim vozilom, bo to verjetno storil samo enkrat, kaj ti pri nas so tehnični pregledi ob cesti in na avtocesti zelo strogi. In mislim, da tu trg seveda čisti celotno situacijo. Eh, potem pa spet nekaj, kar je zadeva odbora za promet, pa bi to vseeno eh, omenil. Mislim, da te ureditve ni treba razširiti na eh, dvokolesna motorna vozila in na mopede in podobno. Gre seveda za vprašanja varnosti in zaradi tega je treba stvari najprej znanstveno eh, pregledati in treba je dejansko preveriti, ali je potrebno predvideti tehnične predlege, pre, preglede tudi za uh, mopede in podobna uh, vozila, za motorna kolesa. Uh, nočemo preveč birokracije, torej vsekakor uh, podpiram to poročilo nameravam predložiti eh, predloge sprememb, ki stvari nekoliko dopolnjujejo in prepričan sem, da bomo na koncu imeli pač eh, soglasno sprejeto mnenje našega odbora. Hvala lepa, eh, gospod Kramer, sedaj pa gospod Prodi. Io innanzitutto il relatore per il <clears throat> contributo che ha dato vorrei solo sottolineare Najlepša hvala vsem, ki so pa če že govorili eh, pred menoj, rad bi samo izpostavil dejstvo, da moramo seveda tudi določeno vedenje in obnašanje pregledati. Mi namreč hočemo zagotoviti, da bo to, kar počnemo, eh, koristno in da se s tem povečuje stabilnost celotnega avtomobilskega sektorja. Mislim, da moramo zagotoviti tudi neke, neko signalizacijo za vozila, eh, ki jih vlečejo, se pravi na prednjem delu vozila naj bi imeli neko signalizacijo, po kateri je razvidno, da se vozilo vleče. Pa tudi eh, s pomočjo take signalizacije bomo lažje uh, kontrolirali promet in prilagajali hitrost. Kolega Menin. E, torej to je poročilo, ki gre v pravo smer, treba ga je še nekoliko izboljšati in e, zlasti gre seveda za e, podatke, ki so tu zelo pomembni. Se pravi, nujno potrebno je izdajanje elektronskih dokumentov brez. Take dokumentacije seveda ne moremo. Eh, poznati pravih podatkov. Potrebna je torej izmenjava pomembnih informacij o vozilu. Danes eh, imamo pravo katastrofo pri rezervnih delih, pri nadomestnih delih in vsega, določeni nadomestni deli bi lahko povzročili eh, tudi ogrožanje varnosti in te je treba omenjati tudi v tehničnih eh, poročilih. In strinjam se seveda s poročevalcem, da ne urejamo z nadzorovanjem eh, vsega, vendar tisti, ki goljufa, mora pričakovati sankcije in sicer hude sankcije dva vidika sta zelo pomembna. E, potrebno je torej, da vsak voznik skrbi za dobro stanje e, vozila. Se pravi, tudi voznik naj bi bil odgovoren za tehnično stanje vozila. Torej, jaz e, živim v Kaleju nasproti e, Združenega kraljestva in lahko vam zagotovim, da v Kaleju ljudje ostajajo več mesecev ujeti, ker ne smejo naprej zaradi slabega stanja vozila. Vendar, če se bodo uprli svojemu eh, delodajalcu, bodo takoj zgubili delo. Se pravi, lasnik je tisti, ki organizira delo. Seveda lahko pravzaprav prav um, predvidimo tudi odgovornost voznika, vendar glavna odgovornost je pri lasniku. To je ena stvar, ki sem jo hotel poudariti. Drugo pa je naslednje. Gre za diskriminacijo na podlagi nacionalnosti. Ne bi pravzaprav tu pretiraval, vendar komisija naj pride v Kale naj si ogledajo tovrnjake, ki gredo pod uh, Rokavskim prelivom in tiste, ki gredo na ladje. Ugotovili bodo, da so tam vozila v odličnem stanju in tudi uh, vozila v slabem stanju. N ne bom povedal več, ne bom povedal, odkot prihajajo, vendar splačalo bi se priti, da vidite, kakšen je razkorak in kakšno je stanje v določenih primerjih. Hvala lepa. Grazie. Eh, la komisione. Najlepša hvala. Komisija, želite besedo? Prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica, za to priložnost. Čestitke tudi vašemu odboru in seveda zlasti vašemu poročevalcu za impresivno delo, ki ga je upravil. Tu gre konec koncev za zelo tehnično vprašanje, ki pa je hkrati tudi zelo čustveno. In seveda si moramo ogledati stvari na neemocionalen način in mi smo seveda eh, dodali določene elemente, ki predstavljajo neko dodano vrednost. In to ste storili tudi vi, kar je pa tudi seveda eh, dostojno odbora ITRE. Eh, torej, vsi eh, predlogi sprememb eh, vašega poročevalca so taki, da bi jih bilo treba podpreti v nekaterih primerjih se seveda veliko pričakuje od eh, IT orodij. Tu se naprimer eh, uporablja eh, platforma za izmenjavo elektronskih informacij, med državami članicami, tega še vedno nimamo. E, torej, določene stvari, ki so omenjene, še niso uresničene, vendar v končni fazi pa lahko pravzaprav e, podpremo elemente, ki so bili predlagani. Potem pa je bilo tudi v razpravi omenjenih nekaj točk. Naj povem naslednje, da mi moramo delati naprej na definiciji zgodovinskih vozil, uh, oldtimerjev. Mi delamo na tem zelo aktivno z vašimi kolegi iz odbora TRAN. Potem pa kvalifikacija inšpektorjev. Nekateri poslanci eh, so predlagali, da je treba te kvalifikacije okrepiti, da je treba opredeliti seveda določene standarde, naprimer ISO standarde tudi ta predlog eh, lahko sprejmemo, kar pa zadeva povečanje odgovornosti lastnika. Torej, vaš eh, poslanec iz Kaleja je izpostavil to vprašanje. To je že v besedilu in če želite, eh, da se ta določba okrepi, mi ne bi imeli pač nič proti. To je dejansko zelo pomemben element. In V zvezi s tem bi bi rad, da eh, vaš poročevalec zapiše, da je v primeru eh, manipulacije eh, kilometrskih števcev treba predvideti hude sankcije, In eh, to je pač pravzaprav zelo pomemben element. Eh, dejstvo je, da pač manipulacije povzročajo nevarnost na cesti. Potem pa še nekaj informacij. Mi imamo jasne dokaze o dveh vidikih, ki niso povezani eh, s poskusom komisije, da zakompliciramo sistem, vendar obstajajo dokazi, da so starejša vozila povod za številne nesreče. Obstaja namreč neka eksponencialna rast, eh, se pravi, imamo povezavo med nesrečami in starostjo vozil. Se pravi, vozila, ki so starejša od 6-7 let, bi potrebovali vsaj enkrat na leto uh, obsežen tehnični pregled. E, potem pa e, dvokolesniki, motorizirani dvokolesniki, torej e, ti postajajo bolj kompleksni e, in uporabljajo nove tehnologije in mi dobivamo seveda e, dokaze iz eh, nesreč in ugotavljamo, da so potrebni letni pregledi eh, dvokolesnikov za to, da bi izboljšali prometno varnost. Eh, torej, kot rečeno, v veliki meri vas podpiramo. Mnogi eh, predlogi sprememb eh, so bistveno izboljšali besedilo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Karenca za ključek. Hvala lepa za te pripombe. Veselim se eh, že konkretnih predlogov sprememb. Thank you to delo tu morda ni tako uh, politično in ni velikih razlik med eh, političnimi skupinami. Vendar mislim, da je to tudi dober znak, da bo ta odbor lahko okrepil besedilo in da bomo lahko dali dobre predloge sprememb. Imam pa nekaj komentarjev za komisijo. Predstavnik komisije je govoril tudi o IT platformi, o izmenjavi informacij z državami članicami. Torej, to ne deluje in mislim, da je to tudi razlog, zakaj moramo mi to poudariti v našem mnenju. Če parlament tu ne bo izvajal pritiska, kdo bo to storil? Mislim, da je to zelo pomemben element in bi ga rad ohranil v sedilu. Potem pa še sankcije tu je 19.2. Eh, Periodični oziroma občasni tehnič, redni tehnični pregledi. E, torej, to je morda e, filozofsko vprašanje. E, se pravi, mi lahko seveda kaznujemo v primeru manipulacije vendar eh, manipulacije oziroma sankcije dosti krat niso dovolj odvračilne eh, in morda je bolje, da preprečimo slabo ravnanje, neprimerno ravnanje. Če pač eh, imamo stalno izmenjavo informacij in potem ti, ki manipulirajo števce, ne morejo prodati svojih vozil, potem bodo morda nehali, ker bodo pač vedeli, da je to e, izguba denarja, e, ki ga investirajo v manipulacijo. Potem pa odgovornost e, lasnika in odgovornost voznika. Mislim, da je to res, kar ste povedali. Oba dva sta sicer odgovorna, vendar v končni fazi je voznik tisti, ki bi lahko povzročil nesrečo. Na nek način moramo to uh, omeniti, vendar razumem pa to, kar ste vi povedali. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj spomnim na to, da je rok za predloge sprememb 21. marec 2012. 11. aprila pa bomo preverjali predloge sprememb v glasovanju. Potem, v odboru bomo potem glasovali junija pa na plenarnem zasedanju. Potem pa naslednja točka na dnevnem redu. Kolegica Toja, prosim. Ehm, ehm, Najlepša hvala. Veliko veselje mi je predstaviti ta osnutek poročila. Jasno je, da imamo na voljo omejen čas za predstavitev poročila, tako da bom predstavila le glavne točke. Prepričana pa sem, da bomo s sodelovanjem s kolegi lahko odrazili vse raznolike vidike tako zahtevne teme. Gre namreč za sektor, ki zahteva več pozornosti strani inštitucij in upam, da bo deležen ustrezne pozornosti tudi v našem odboru. Naj predstavim dosedanje delo. Najprej je bila sprejeta resolucija, ki jo je parlament sprejel skoraj da soglasno, torej z veliko večino, v prejšnjem mandatu. Ta odbor in odbor IMKO sta se ukvarjala s, tem, s to resolucijo. Tu gre tudi za vprašanje socialnega gospodarstva in različnih vedikih notranjega sektorja, ki se nanašajo naprimer na zadružna podjetja, na zadruge in številne druge zainteresirane stvari, ki povezujejo gospodarski sektor in z predstavnike področja socialnih prizadevanj. Gre torej za vprašanja, ki so zelo specifične narave. Gre za prizadevanja, ki si pogosto kot cilj zastavljanja zagotavljanje z poslovanja. Potem so tu še vprašanja vzajemne pomoči. Gre torej za socialne vidike Gre za solidarnost, ki jo upoštevamo v kontekstu gospodarske dejavnosti. Gre torej za to, da se zastavlja vprašanje, ali lahko podjetja temeljijo na načeljih socialnega podjetništva in vzdržijo v današnjem trgu. Mislim, da je parlament lahko zadovoljen z osnutkov poročila tudi gospod eh, Barnier je zagovarjal ta pristop. In nekatere izmed določb, ki jih navajamo, se osredotočajo predvsem na ta tip zadružnih eh, podjetij. S komisarjem Barnierjem smo načeli razprave tudi o drugih vidikih. Izpostavili smo, da veliko govorimo o socialnem gospodarstvu, pogosto pa se ne spremejo ukrepi, tako da to mislim, da je korak v pravo smer. Trenutni osnutek poročila torej želi izpostaviti ta vidik in pritegniti tudi pozornost komisije. Upam, da bo komisija na podlagi tega samotnega aktivnega poročila lahko začela določene ukrepe. Govorim torej zelo našplošno, ampak želim izpostaviti, da upam, da bomo lahko s sodelovanjem s kolegi jasno zapisali, kakšna orodja potrebujejo zadružena podjetja in kakšne ukrepe bi pričakovali strani komisije. Poročilo se torej osredotoča na zadružna podjetja predvsem in njihovo vlogo v času gospodarske krize. Gre torej za zelo specifično poročilo. Obravnavamo združena, zadružena podrejtja, ki proizvajajo boji si blago oziroma upravljajo storitve, vse v kontekstu socialnih storitev. Osredotočamo se torej na to, kakšno vlogo lahko zadružna podjetja odigrajo v času gospodarske krize zastavlja se vprašanje, ali so zadnjeročna podjetja problem ali pa prednost. Zdi se, da so, zadru, da so številne zadružna podjetja pokazala, da so pravzaprav prednost. Ne bom navajala vseh argumentov, ki govorijo o prid temu, navedeni so v osnutku poročila. Če izpostavim le nekaj dejstev, zadružna podjetja prispevajo 5 odstotkov k BDP-ju. Mislim, da jih je torej treba upoštevati. Naj pritegnem vašo pozornost tudi na dve drugi dejstvi. Ta zadružna podjetja, tako kot eh, druge zadruge socialne narave, so v času krize dokaj odporna. Številke so pokožale, da je stopnja zaposlenosti in produktivnosti ostala enaka. Stopnja produktivnosti se je v nekaterih primerjih celo povečala. Tudi v času krize je torej zadružnim podjetjem uspelo premostiti nekatere izzive. Dejstvo, da so zadružna podjetja zelo zakoreninjena v lokalno družbo, je tudi eden izmed kriterijev, zaradi katerega so bolj odporna. Uh, Nekatere izmed študij, ki jih omenjam v poročilu, kažejo tudi na to, da so nekatere zadružna podjetja začela delovati pravzaprav v času krize oziroma da se število zadrug v času krize povečuje v primerjavi s številom zadrug, um, ki običajno obratujejo v času izobilja. Tako lahko vidimo, kako pomembna so ta podjetja za ljudi v času krize. Kriza torej spodbuja ljudi k oblikovanju alternativnih um, poslovnih scenarijev. Navedla bi še en razlog, zakaj bi se bilo dobro osredotočiti tudi na ta sektor. To je ena izmed možnost reševanja podjetij, ki so pred uh, bankrotom. Nekatera podjetja bodo, bodo morala v času krize spremeniti svoj način uh, poslovanja, Nekatera podjetja sicer imajo vzpostavljene dobre prakse, vendar ne morejo delovati v času krize. Ena izmed možnosti za ta podjetja bi bila torej ne, da bankrotirajo, temveč da pravčijo možnosti preoblikovanja v zadružno podjetje. Takšne poskusne smo videli že v moji državi, pa tudi na Danskem, na, v Nemčiji in nekaterih drugih državah članicah. Presenečena sem bila nad številom takšnih pobud sama nisem vedela, da takšne prakse že obstajajo v tolikšnem številu. Tu se naprimer združujejo različne poslovne prakse, torej eh, vidik eh, prenosa podjetij v okviru zadružne oblike kot način eh, reševanja podjetij pred bankrotom. Morda je to možnost, o kateri bi bilo dobro razmisliti. Parlament je že pogosto izpostavil, da je najprej treba v kontekstu neuspešnih podjetij razmisliti o prestrukturiranju in to je ena izmed možnosti. Vem sicer, da je čas, ki ga ima na voljo, omenjen, ampak upam, da mi boste dovolili še nekaj minut, da obrazložim poročilo. Naj spostavim torej še eno točko. Povedala sem, da je to vprašanje zelo pomembno. V tem kontekstu se je najpomembneje vprašati, kaj lahko storimo. Lahko bi oblikovali ad hoc finančna sredstva, lahko bi razmislili o razmi, različnih načinih financiranja, lahko bi izvedli pilotne študije in preučili različne načine zagotavljanja ustreznega kapitala za takšne oblike podjetij. Mislim pa, da se bomo s temi vprašanji podrobneje ukvarjali o pregledu amandmajev. Najlepša hvala, gospod Kančan. Dve minuti. To, la Patricia, sia... Najlepša hvala, predsedujoča. Mislim, da je bila Patricija pri svoji predstavitvi zelo natančna. Jasno je dejala, da bi se bilo dobro ukvarjati s tem področjem. V času krize je torej za parlament in komisijo še toliko pomembne, da razmišljajo o zadrugah. Naj pa izpostavim eno točko, en vidik, glede katerega moramo biti nekoliko previdni. Želel bi si, da se oblikujejo različne pobude, pre katerih bi spodbujali združevanje podjetništva in socialnih prizadevanj. Tega si v trenutnem kontekstu gospodarske krize, torej v naslednjih nekaj mesecih, še kako želimo. Vendar pa nikar ne pozabimo, kaj se je dogajalo v preteklosti. Zagotoviti je treba, da takšna oblika podjetij ne bo v nasprotju z osnovnimi načeli podjetništva. Ne bi smelo priti tega, da bi v imenu socialnega podjetništva izpodkopavali načela konkurenčnosti. Ne glede za trenutne pomisleke, takšne prakse so se že dogajale v preteklosti. Menim, da je treba zagotoviti fleksibilnost teh sistemov in to nam lahko pomaga če se želimo izogniti nekaterim težavam, predvsem brezposelnosti. Torej, združevanje podjetništva z delavstvom. Mislim, da je to ideja, ki jo lahko v okviru zadržnih podjetij dosežemo in to bi bil pozitiven prispevek gospodarstvu kar pomeni, na koncu bi lahko prišlo do rezultata, ki nam bo omogočal, da se odzovemo na zelo pereče situacije nekaterih podjetij. Hvala. Kančan, parola, kolega Prodi, Najlepša hvala, gospod Kančan, gospod Brojle. Presidente, vorrei ringraziare anch'io la um, collega Patrizia Toia per eh, questo documento. Najlepša hvala Patriciji Toia za predstavitev dokumenta. Strinjam se s tem, da se moramo nekoliko bolj posvetiti temu vprašanju. Končno smo torej postali nekoliko bolj dovzetni za načela socialnega podjetništva in socialne odgovornosti podjetij. Gre za to, da bi podjetja temeljila na ljudeh, ne le na kapitalu in dobičku. upam, da bomo lahko dokazali, da takšen pristop prinaša prednost celotnemu gospodarstvu. Obstaja pa ena nevarnost in sicer se nanaša na vprašanja kapitala. Zadružna podretja morajo upoštevati ta izziv. Zdi se, da prihaja do združevanja številnih podjetij, naprimer eh, podjetij v Italiji, ki si prizadevajo za združevanje v eno samo organizacijo. S tem pride do večje možnosti, da bodo posamezna podjetja prevzela odgovornost in zagotovila, da njihovo upravljanje poteka na ustrezen način in je v skladu s splošnimi načeli. Gre torej za to, da bi podjetja upoštevala odgovornost, ki jo imajo do družbe. Ta vidik torej postaja še dalje bolj institucionaliziran. Hvala, gospod Prodi. Sedaj pa ima beseda komisija. Izvolite. You, in... Hvala. Ime mi je Joani Jakinides, prihajam z Generalnega direktorata za podjetništvo in tudi ena izmed naših služb se ukvarja s socialnim gospodarstvom, predvsem z združnimi podjetji in sicer že več kot 20 let. Vsaj v zadnjih desetih letih smo prišli do sklepa, da smo razvili politiko, ki dan današnji zadružnim podjetjem zagotavlja enakopravne pogoje sodelovanja na trgu, torej um, enakopravnost na trgu v navezavi na gospodarska podjetja. Poročilo gospe Toje nakazuje na različne možnosti vnašanja novih idej, kjer še obstaja manetvrski prostor. Mislim, da gospa Toja s tem nagovarja predvsem države članice. Komisija je seveda pripravljena pomagati pri izvajanju omenjenih ukrepov. Veseli smo, da je parlament pripravljen eh, pomagati na tem področju, da nam je pripravljen eh, dati moralno pri podporo pri izvajanju teh ukrepov. Z veseljem bomo go sodelovali z gospod Tojo pri uresničevanju različnih idej. Hvala. Allora, ricordo, Hvala, naj vas opomnim, da je rok za predloge sprememb oziroma se upravičujem, pravi predsednica. Gospa Toja, izvolite. Hvala za besedo. Čisto na kratko. Rada bi se zahvalila kolegom, ne le tistim, ki so spregovorili danes, temveč vsem, ki ste eh, prispevali k oblikovanju poročila, torej poročevalcem v senci in tudi drugim, ki ste prispevali k oblikovanju poročila. Res je, da bi eh, lahko poročilo bilo še boljše in komentarje bomo upoštevali. Ob tej priložnosti pa bi še, ne, še nekaj vprašala komisijo. Zavedam se potrebe po našem sodelovanju. Kar se tiče krepitev struktur, vem, da že izvajate številne ukrepe. Želim pa si, da bi bila to res ena izmed uspešnih industrijskih pobud. Sedaj imamo priložnost, da res prispevamo k evropskemu gospodarstvu in zaposlovanju. Nadaljevali bomo torej sodelovanjem s komisijo, želeli pa bi si, da bi komisija predala konkretne predloge in nas podprla. Torej, sedaj zaključujemo s to razpravo. Rok za predloge sprememb je 25. marec opovdan. Glasovali bomo 25. aprila. Na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali o poročilu predvidoma junija. Tako, s tem smo končali s to točko na dnevnem redu. In v skladu s členom 70 uredbe bomo sedaj slišali poročila o trenutno potekajočih trialogih. Gospod Krojcman ima besedo. Pet minut, gospod Krojcman. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. 20. 29. januarja smo imeli trialog, v katerem smo razpravljali o različnih vidikih, predvsem o dodelitvi proračunskih sredstev. Šlo je za porabo sredstev za notranje delovanje, 60 odstotkov za svet, 55 za parlament. Glavno vprašanje pa je bilo vprašanje upravne obremenitve. Evropski parlament si želi, da se osredotočimo tudi na to breme in um, ugotovimo med drugim, da ima svet zelo velike upravne obremenitve. To je velika težava za zelene. Dejali so, da je huda težava, če se upravno breme pri, pojavlja pri zakonodajalcu. Tako da morda bi bilo dobro upoštevati tudi ta vidik. Za nas je pomemben tudi dolgoročni pogled in navezava na obzorje 2020. Evropski parlament in svet tu predvidevata pravzaprav enak postopek. Zagotoviti je treba, da bo rezultat eh, programa Kozme v skladu z obzorjem 2020. Zaradi tega bi si želeli, da zaključimo, skoraj da razključimo razprave. Svet je dejal, da bi morda lahko prišlo do prekrivanja programa Kozme in obzorja 2020. Tega se bojijo, kar pomeni tudi upravne obremenitve. Potem je bilo tudi še vprašanje delegiranih aktov in izvedbenih aktov. Gre za zelo občutljivo vprašanje, ki bi ga bilo treba razrešiti na politični ravni. Svet je na priporočilo parlamenta črtal nekatere cilje izpostavljene v 11. uvodni izjavi in jih eh, umestil v specifične cilje. V kontekstu uredbe je treba izpostaviti, da pravzaprav vidika, ki jih predlagata oba zakonodajaca glede spremembe besedila uredbe, pravzaprav nista tako zelo različna skupina torej pričakuje nadaljni trialog 9. aprila v 11. naprej. Postavlja pa se težava pri delu skupin. Lahko bi prišlo do zamika roka, če nam torej v okviru delovne skupine ne bi smelo, ne bi uspelo opraviti vseh najlojev, do 9. aprila. To je, to torej je moje poročilo glede programa Kozme in eh, toliko o sodelovanju s svetom in komisijo. Hvala, gospod Krojcman, za te informacije. Sedaj pa dajem eh, besedo gospodu Glanteju, ki zastopa gospoda Kalfina. Torej, z veseljem vam v imenu kolega Ivajla Kalfina predstavim potek razprav o proračunu. Ta poteka že od lanskega decembra. Imeli smo prvi formalni sestanek z predsedstvom in tudi z generalnim direktoratom Connect. V času trialogov ki so potekali 17. januarja in 18. februarja, smo razpravljali o teh vidikih. 25. maja naj bi potekal naslednji tri rok, na katerem si bomo prizadevali za sprejetje nekaterih eh, dogovorov. Glavne vprašanje, ki smo jih eh, razrešili, so naprimer vprašanje šestega člena, torej ulogo neodvisnega organa in tudi razrešili smo vprašanja glede 4. in 11. člena. Stališče parlamenta je bilo